Muito boa tarde. São está reiniciada. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, ponovno začenjamo sejo. Najprej imam za vas sporočilo. Glasovanje jutri bo potekalo v različnih časovnih obdobjih. Glede na število vloženih predlogov sprememb in glede na število zahtev po ločenem glasovanju ali pa glasovanju po delih. Toliko o prerasporeditvi glasovanja informacije lahko najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Na, spetnem, na spletni strani boste našli tudi posodobljen dnevni red. Če ni ugovorov, so te spremembe sprejete. Jutri bomo imeli tri kroge glasovanja. Sedaj pa razglasitev izida drugega glasovanja. Najprej bančna unija. Odstavek 3 sprejeto. Odstavek 4 sprejeto prvi del sprejeto. Odstavek 4, drugi del sprejeto. Odstavek 5, prvi del sprejeto. Odstavek 5, drugi del sprejeto. Odstavek 5, tretji del sprejeto sprejeta. Predlog spremembe 10 v zvezi z zasernim odstavkom sprejeta. Predlog spremembe 11 po odstavku 9 sprejeta. Odstavek 10 prvi del sprejeto odstavek 10, drugi del, sprejeto. Odstavek 10, tretji del, sprejeto. Odstavek 11, prvi del, sprejeto. Odstavek 11, drugi del, sprejeto. odstavek 13. Predlog spremembe 5, prvi del, sprejeto. Predlog spremembe 5, drugi del, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, zavrnjeno. Odstavek 14, prvi del, sprejeto odstavek 14, drugi del sprejeto. Odstavek 15, prvi del sprejeto. Odstavek 15, drugi del sprejeto. Odstavek 18, prvi del sprejeto. odstavek 18, drugi del sprejeto. Odstavek 18, tretji del sprejeto. Odstavek 18, četrti del sprejeto. Predlog spremembe 6, odstavek 21, zavrnjeno. Odstavek 30, zavrnjeno. Odstavek 31, prvi del, sprejeto. Odstavek 31, drugi del, sprejeto. Odstavek 33, predlog spremembe 3, zavrnjeno. Predlog spremembe 7, odstavek 36, zavrnjeno. Predlog spremembe 12, 41. odstavek, sprejeto. Predlog spremembe oziroma prvi del, 41. odstavek, postane brezpredmeten. Odstavek 41, drugi del, prav tako postane brezpredmeten. Odstavek 44, sprejeto. Predlog spremembe 8 po odstavku 49 je zavrnjeno. Odstavek 50 je zavrnjeno. Odstavek 51, prvi del, sprejeto. Odstavek 51, drugi del, sprejeto. odstavek 51, tretji del, prav tako sprejeto. Odstavek 52, sprejeto. Odstavek 53, sprejeto. Predlog spremembe 4 po odstavku 56, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 k navednici C, sprejeto. Predlog spremembe 1 po navednici H zavrneno. To so rezultati. Glede predlogov sprememb v zvezi z letnim poročilom za leto 2019 Bančna unija. Sedaj pa naslednja točka. Glasovanje o predlogi sprememb za smernice za proračun za leto 2021. Rezultate lahko že vidite na ekranu. naj predstavim samo končne rezultate. Predlog spremembe 24 zavrnjeno, predlog spremembe 7 zavrnjeno, predlog spremembe 8 prvi del zavrnjeno, predlog spremembe 8 drugi del zavrnjeno, predlog spremembe 9 zavrnjeno, predlog spremembe 10 zavrnjeno, Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Zavrnjeno. Odstavek 7. Sprejeto. predlog spremembe 16 k 8. odstavku zavrnjeno. Odstavek 8, prvi del sprejeto, odstavek 8, drugi del sprejeto, odstavek 9, prvi del sprejeto, odstavek 9, drugi del prav tako sprejeto. odstavek 11, prvi del, sprejeto. Drugi del, prav tako sprejeto. Predlog spremembe 17, odstavek 13, zavrnjeno. Predlog spremembe 22, odstavek 13, zavrnjeno. Odstavek 13, zavrnjeno izvorno besedilo, prvi del sprejeto. Drugi del prav tako sprejeto. Predlog spremembe 1, odstavek 17, sprejeto. Predlog spremembe 14, po odstavku 20, zavrnjeno. Predlog spremembe 23, sprejeto odstavek 23 sprejeto. Predlog spremembe 25 zavrnjeno. 26. odstavek prvi del sprejeto. 26. odstavek drugi del prav tako sprejeto. predlog spremembe 18 kot stavku 27 sprejeto. Odstavek 30, prvi del sprejeto. Odstavek 30, drugi del prav tako sprejeto. Odstavek 31, predlog spremembe 2, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 po odstavku 33 zavrnjeno. Predlog spremembe 27 zavrnjeno. Predlog spremembe 19 k odstavku 38 sprejeto. Predlog spremembe 28 zavrnjeno odstavek 41, prvi del, sprejeto. Drugi del, prav tako sprejeto. Predlog spremembe 3D, kot stavku 45, zavrnjeno. predlog spremembe 20 kot stavku 49 zavrnjeno. 49. odstavek izvorno besedilo sprejeto. Odstavek 51, predlog spremembe 21, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 kot stavku 57 sprejeto. predlog spremembe 5, po uvodni izjavi A, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, po uvodni izjavi B, zavrnjeno. S tem smo zaključili glasovanje o smernicah za proračun za leto 2021. Sedaj začenjamo tretji krok glasovanja. Še preden začnemo z tretjim glasovanjem, pa dajem besedo gospe Holmajer. ki želi spregovoriti o resoluciji v zvezi z postopkom proti predsedniku Republike Češke. Gre torej za nadevanje kazenskega pregona proti ministerskemu predsedniku Češke republike. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovali bomo o resoluciji o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministerskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev Evropske unije in morebitnega nasprotja interesov. Ta resolucija je eh, čestranska, Povezana je tudi z misijo odbora KONT na Češkem. Tam smo ugotovili, da Češka republika nima učinkovitega sistema za odkrivanje nasprotja interesov. Um, pristojnosti niso jasne in to otežuje učinkovite nadzor in preprečevanje nasprotja interesov je otežena. Tudi svoboda medijev je vedno bolj problematična, pritiskajo na uradnike. Ključno sporočilo te resolucije pravi, če bi ugotovili na skriže interesov, mora biti predsednik nemudoma razrešen oziroma mora biti ta konflikt interesov odpravljen. Um, če se to ne bi zgodilo, potem predsedniku ostane samo še odstop. Zato prosim, da v zvezi z vsemi predlogi sprememb glasujete za. Treba je zaščititi evropska sredstva, ta mora služiti vsem prebivalcem Češke republike, ne pa samo posamičnim oligarhom. Hvala lepa. Po tem prispevku. lahko začnemo z tretjim glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem. Glasovali bomo do 19. ure in 45 minut. Postopek je enak kot pri prejšnjih glasovanjih potem torej začenjamo z tretjim krogom glasovanja do 19. ure in 45 minut po bruselskem času imate na voljo čas za glasovanje. Ob 22. uri in 15 minut bodo razglašeni izidi tega glasovanja. Prekinjam sejo.